Diamo inizio. Začnimo z delom našega odbora. V veliko veselje nam je, da je z nami švedski ministr za kmetijstvo in predsedojoči sveta Eskil Erlandson. Hvala lepa, Eskil, da si danes tukaj z nami. Veseli smo, da bomo izmenjali mnenja o delu švedskega predsedstva. Danes popovdne je na dnevnem redu izmenjava mnen z ministrom, potem sledi razprava in da bi ministru dali možnost, da lahko odgovori na naša vprašanja, moramo zaključiti za našo razpravo v eni uri.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 pridnostne naloge švedskega predsedstva na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Zato me zanima tudi vaše mnenje v zvezi z našim programom. Imam večletne izkušnje z delom v švedskem parlamentu in vem, kako je, ko se začne novi mandat. Izmenjava mnen danes bo po mojem odlična vitaminska injekcija za uspešno jesen. Tri prioritete smo si zastavili na mojem področju in vse izhaja iz načela, da bi morali nekaj uporabljati, brez da bi to porabljali. Te prioritete so dolgoročno trajnostno ribištvo, živila in podnebne spremembe, to so globalni izzivi, kot tudi ustrezna skrb za živali in, va, in zdrave živali. Zdaj bi se osredotočil na tista področja, ki sodijo v vaše področje pristojnosti. Začel bom z živili, podnebnimi spremembami in globalnimi izzivi. Da bi lahko v prihodnosti zagotovili oskrbo za hrano, se moramo soočiti z velikimi izzivi. Leta 2050 bomo imeli okoli 9 milijard ljudi. FAO, Združeni narodi, torej Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, boste igrali pomembno vlogo pri zagotavljanju hrane za vse. Ta cilj bo težko uresničiti. Jeseni bo najvišji organ FAO, konferenca pripravila svoje srečano, srečanje. Potem pa bomo imeli tudi vrh o svetovni skrbi z hrano. Švedsko predsedstvo bo v imenu Evropske unije predstavilo naša stališča in poskušalo pospešiti delovanje organizacije FAO. Naš cilj je, da vsi ljudje na svetu dobijo dostop do hrane, danes kot tudi v prihodnosti. Nadaljni globalni izziv je seveda podnebje in podnebne spremembe, kmetijstvo je tukaj ključni igralec in mora tudi sprejeti svojo odgovornost za zmanjšanje podnebnih sprememb. Kmetijstvo se mora prilagajati spremenjujočim se pogojem. Okoliščine v podnebju, kot tudi na področju skrbe za vodo, se spreminjajo in k kmetijstvo mora znati reševati te eh, probleme. Kmetijstvo je del problematike, kot tudi del rešitve te problematike. Julija je eh, potekal prvi sestanek sveta za kmetijstvo in ribištvo pod švedskim predsedstvom. Takrat smo govorili o prilagoditvi kmetijstva podnebnim spremembah. Ta vrh bo se bo nadaljeval v Veksiju po vrhu sveta. Govorili bomo predvsem o tem, kako bi lahko zmanjšali emisije CO2 evropskega kmetijstva. Upam, da bo naš predsednik Pavlo De Castro lahko prišel v eh, Veksiju in razpravljal o tej pomembni temi. Jeseni bomo organizirali še dve pomembni prireditvi. Ena konferenca se bo imenovala Eh, podnebje, inteligentna živila, inteligentna eh, hrana. Govorili bomo o tem, kaj lahko naredijo potrošniki za to, da bi omilili posledice podnebnih sprememb. Druga konferenca pa bo znanstvena konferenca na temo tega, kaj lahko evropsko podeželje stori, zato da bi se Evropa prilagodila novim podnebnim okoliščinam. Tukaj gre predvsem za trajnostno proizvodnjo bioenergije. Francosko predsedstvo je začelo z razpravami o bodočje kmetijski politiki, češko predsedstvo pa je nadaljevalo s tem delom. Oktobra bomo v svetu vodili politično razpravo o prihodni skupni kmetijski politiki, kjer bo eh, težišče tudi na razvoju podeželja. Seveda imamo tudi tukaj povezave eh, z konferenco v Veksju o kmetijstvu in podnebju. Zelo pomembno vlogo bodo igrala tudi pogajanja Svetovne trgovinske organizaciji. Želimo si predvsem čim prej zaključiti krok pogajanj iz Dohe. Potem moramo razmisliti, kako bi lahko vse zadeve rešili, ne da bi preveč povečali administrativno breme na tem področju. Pri tem mislim predvsem na potrebo po poenostavitvah. Zelo preprosto je govoriti o poenostavitvah, zelo težko pa jih je tudi uresničiti. Naj povdarim, kako pomembno je, da kmetje in tudi drugi gospodarski subjekti postanejo središče teh razprav. Izhodišče mora biti naslednja misel in sicer, kako lahko konkretno zmanjšamo administrativno breme za kmete in kmete druge gospodarske subjekte, kako lahko zagotovimo, da bodo prijele poenostavitev v njihovem poslovnem okolju v obliki novih pravil in predpisov. Komisija bo še naprej izboljševala svoj predlog poenostavitve na osnovi 39 eh, konkretnih eh, predlogov. To bo komisija predložila svetu, tako da bo lahko svet sprijel svoje sklepe že na seji svet in da bo lahko nadaljevalo z delom, ki se je začelo že v mesecu maju. Upam, da bomo konkretno sodelovali, da ne bomo razpravljali o ukrivljenosti banan oziroma kumaric, temveč bomo delovali konkretno in učinkovito. Naslednja stvar so posledice finančne in gospodarske krize, ki vplivajo na vsa področja delovanja in življenja. Predvsem pa moramo preveriti, kakšna je situacija na trgu mleka. Cene mleka in mlečnih izdelkov so, šle, so se zelo znižale, bolj znižale, kot bi si to sploh lahko predstavljali. Če tudi je zdaj moč videti pozitivne signale na trgu, bo treba zadevo še naprej spremljati. Komisija je na poziv Evropskega sveta junija pripravila analizo eh, trga mleka in mlečnih izdelkov. To je po mojem mnenju prednostna tema, da bi svet lahko čim prej razpravljal o poročilu komisije, je švedsko predsedstvo sklicalo eh, sestanek sveta v mesecu septembru. Julija je komisija pripravila tudi predlog za podaljšanje intervencijskega obdobja za mlečne izdelke za predsedstvo je zelo pomembno čim prej sprijeti odločitve na tem področju. Predlog eh, v svetu močno podpiramo, seveda pa je podpora odvisna tudi od vas v parlamentu. Eh, odločeno je bilo, da se bo to področje obravnavalo po nujnem postopku. In zdaj k ukrepom za okrepitev flekta, to se pravi akcijskega načrta za eh, izvajanje, upravljanje in trgovanje z lesom, z gozdovi. Tukaj smo določili pogoje za podjetja, ki trgujejo s lesom in eh, lesnimi proizvodi. To je bilo sprejeto oktobra lanskega leta. Gre za pomemben predlog, ki se nanaša in prizadeva različne eh, akterje, vendar pa je priprava traja dlje, kot smo pričakovali, do konca leta pa si želimo doseči politično soglasje v svetu. Naša tretja prioriteta, kot je že bilo omenjeno, je dobra skrb za živali in zdravje živali. Dobra skrb za živali je ključnega pomena za zagotavljanje dobrobiti živali, kot tudi za javno zdravje ter zaupanje potrošnikov v živilsko proizvodnjo. Oktobra bomo organizirali konferenco na to temo in upam, da bo do na tej konferenci tudi aktivno sodelovali predstavniki Evropskega parlamenta. Med gosilom bomo organizirali razpravo o zdravi skrbi za živali in zdravih živalih. In sicer postori sveta jeseni. Imamo celo vrsto predlogov organizacij za eh, varstvo živali. Komisija je pripravila svoje predloge za eh, varstvo živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Skupaj s parlamentom eh, si želimo tesno sodelovati in treba bo videti, ali ne bi mogli najti skupne stališče že v postopku soodločanja. Želimo si, da bi že jeseni opravili večino dela pri oblikovanju bodoče zakonodaje na tem področju. Potem so tukaj tudi dela na skupnostnem akcijskem načrtu za varstvo in dobrobit živali. Tukaj imamo tudi predlog komisije, gre za politiko za zdravje živali. Trenutno pripravljamo svoj prispevek k eh, predlogu zakonodajnega akta. Komisija bo ta predlog pripravila leta 2010. Politika za zdravje in dobrobit eh, živali mora doživeti posodobljenje za to, da bi lahko živinorejo prilagodili novim razmeram in s tem bolje upoštevali potrebe po zdravju živali in javnem zdravju. Seveda pa vsi ti predpisi ne smejo povzročati dodatnega administrativnega bremena. Zdravje živali je seveda zelo pomembno za potrošnike, saj je to povezano tudi z vprašanjem hrane, z živil. Varnost hrane je zelo pomembna temna za potrošnike, pri čemer pa se moramo zadevati, da ne smemo preveč obremeniti proizvajalcev. Najti bo treba ustrezno ravnotežje. Še naprej bomo delali na boljšem informiranju potrošnikov in upamo, da nam bo uspelo pripraviti ne že v jeseni. Potem imamo predloge glede novih živil. To delo je začel že česko predsedstvo in to je povezano tudi z predlogom komisije o higijenskem svežnju. Na koncu naj vam zagotovim, da če bo Lizbonska pogodba začela veljati še jesteni, da, se bo svet, da si bo svet prizadeval za ustrezno izvajanje eh, zakonodaje. Lizbonske pogodbe, se boste z njo v Evropskem parlamentu dobili večje pristojnosti, vaš eh, odmor za kmetijstvo bo pridobilo eh, vlogo soodločanja na tem eh, področju. Zdaj pa bi me zelo zanimalo, kaj mi želite povedati in kaj naj bi upošteval pri našem predsedovanju v naslednjih mesecih. Hvala lepa. In na zidu to gracijski. Najlepša hvala, Eskil, za to tvojo predstavitev, ki je vključevala načrt švedskega predsedovanja in ki omogoča izmenjavo mnen s tabo hkrati, pa omogoča tudi razmišljanje o postopku soodločanja. Upam, da bo postopek soodločanja k malo veljav. V prihodnih tednih pa bo o teh temah razpravljal tudi svet. Besedo ima Albert Des. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, gospod predsednik sveta, gospod Elanson. Veseli me, da je predsedstvo prevzela skandinavska država. Z velikim zanimanjem sem spremljal tudi eh, vašo predstavitev. Naj bi rad bi se lotil posameznih eh, tem, omenjali ste o varnosti in kakovosti živil. Tukaj je moje vprašanje, ali v času švedskega predsedstva lahko pričakujemo nadaljevanje z pobudami. Mm. Eh, kjer gre za proizvode, ko, se, ko prihaja eh, do zavajanja potrošnika, kot v primeru sira. Tukaj ste podprli takšne ukrepe. Želimo si, da eh, bi potrošniki točno vedeli, kaj kupujejo in ustrezno morajo biti označena tudi živila. V povezavi z živili ste omenili tudi globalno skrbo s hrano in ste dejali, da morajo imeti vsi ljudje sveta dostop do eh, varne in zdrave hrane. Že dolgo sem aktiven v politiki in ugotavljam, da imamo v mnogih državah tretjega sveta težavo, da so ti problemi v domačini. Če si pogledamo Zimbabve, ki je bila nekoč žitnica uh, vzhodne Afrike, danes pa ugotavljamo spred pretreseni ugotavljamo, da ljudje tam trpijo lakoto. Kaj boste storili, da bi se lotevali tudi tovrstnih problemov med vašim predsedovanjem? Tukaj gre za globalni izziv in o teh ste tudi govorili, omenjali ste tudi pogajanja v STO, da je treba spraviti do konca pogajanja v eh, krogu pogajanj iz Dohe. Vprašanje pa je, pod kakšnimi pogoji naj bi zaključili s temi pogajanji. Ne smemo zaključiti z njimi na račun evropskih kmetov. V zadnjih tednih smo večkrat povedali, da je treba upoštevati naše standarde pri trgovanju, čezmenem trgovanju, če se uvažajo proizvodi v Evropo, morajo države izvoznice upoštevati enake standarde, kot eh, veljajo pri nas, tudi, tudi na področju ustrezne skrbi za živali in zdravja živali. Evropa mora zahtevati, da se standardi tudi na tem področju upoštevajo v Braziliji, na Tajskem in drugod. Samo na tak način bomo lahko zagotovili, trajno konkurenčnost evropskega kmetijstva. In končno veselilo bi me tudi, če bi poenostavitve v kmetijstvu napredovane pod švedskim predsedovanjem. Okrivljenost eh, kumarice ni več naša tema, to smo že eh, odpravili, o tem ni treba več razpravljati. In nekaj ste še omenili in sicer da je šla cena mleka tako hudo nazaj oziroma se tako zmanjšala. 12.3. sem k predlogom komisarke jasno povedal in to je zapisano tudi v zapisniku, da eh, predlogi gospe komisarke ne bodo pripeljale do mehkega pristanka, ampak eh, do poloma. In že takrat sem bil prepričan, da bo prišlo do takšnega pr trdega pristanka. Hvala lepa, Albert Luis. Hvala lepa, gospod ministr in gospod eh, predsednik sveta, tudi sam vas prisrčno pozdravljam. Švedski želim veliko uspeha med eh, predsedovanjem, prepričan sem da bo to predsedovanje uspešno. Že pod prejšnjim predsedstvom sem rad sodeloval in se zauzemal za potrebe kmetijstva v Evropski uniji. Vsi se zavedamo, da gre za dolgoročne izzive, kot tudi kratkoročne izzive, ki jih vsi poznamo. Trenutno smo v največjih kriz mlečnega sektorja v Evropi, kar je pripeljalo do tega, da so mnogi v zelo hudi situaciji in potrebujemo ukrepe. Zato vas sprašujem, gospod minister, pristojni ste za vodenje sveta. 7. septembra ste načrtovali tudi ustrezno srečanje. Zanima me, kakšne pobude si predstavljate na tem področju. Kako boste tukaj spostavili neko spodbudo, kakšne ukrepe boste sprejeli, ki naj bi koristili temu sektorju. Kajti vemo, da ukrepi, ki so bile doslej sprejeti, niso pripeljali do željenega učinka. Danes dopovdne smo govorili o tem, da podaljšanje intervencijskega obdobja ne bi veljalo samo za maslo in neko praho, ampak tudi za sir. Zelo jasno moramo dati politični signal z naše strani. Od vas pa bi rad slišal, kaj menite o tem. Zdaj pa k dolgoročnim izzivom. No ja, tako dolgoročni spet niso. Saj smo šele na začetku razprave o bodočnosti in prihodnosti skupne kmetijske politike. Ena vaših prvih izjav v vlogi predsednika sveta je bila, to ste povedali tudi medije, in sicer, da je švedka, za, švedska zato, da zmanjšamo podporo kmetom. vendar smo sredi tega procesa, tudi finančna perspektiva še ni pripravljena. Bi me pa zanimalo, kako si zadeve predstavljate, kako bo vse to vplivalo na skupno kmetijsko politiko. Se moramo najprej opredeliti kriterije, preden sprejmemo kakršne koli ukrepe zmanjšanja, povečanja eh, podpore ali česar druge. Če bomo samo zmanjšali podpore, kar tako, če bomo skrčili podporo in to v tako težki situaciji, kot je današnja, potem mislim, da ne bo šlo za pozitivni politični signal. Mogoče nas lahko v tem smislu pomirite. To bi mi bilo zelo všeč in bi vam bil zelo hvaležen. Vsekakor pa vam želim veliko uspeha za vaše predsedovanje. James Nicholson ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj tudi vas tudi sam prisrčno pozdravim v odboru in vam zaželim eh, veliko uspeha v vaši vlogi. Eh, v imenu našega odbora vam želim eh, vse najboljše pri doseganju večje stopnje trajnosti tudi na področju ribištva, to je področje, ki doslej še ni bilo razrešeno. Zrotočil bi se na dve zadevi, vsekakor pozdravljam, da ste govorili o poenostavitvah in ureditvi. Mi govorimo tukaj o birokraciji, kar vsi vemo že dolgo, dolgo časa in s čimer se ljudje spopadajo in nam tudi vsi govorijo, da bomo zmanjšali birokracijo in pretiranim nadzorom nad kmetijstvom, ampak kadarkoli podamo predloge za rešitev te problematike, spostavimo več birokracije, kot je bilo tukaj prej. Sprašujem vas, kako boste to naredili bolje kot kdorkoli pred vami? Poglejmo si kmete na terenu, zasičeni so za to birokracijo, skrbijo za svoje živali. In potem prihajajo k njim ljudje iz univerze celo in jim govorijo, kako naj vodijo svoje obrate, kako naj redijo svoje živali. In eh, to jih iritira in mene tudi. Tukaj imamo dve ravni odgovornosti. Ena je tukaj v Bruslju in tukaj imamo zelo birokratske postopke, eh, drugo pa je in poskušamo zmanjšati. Eh, želimo narediti poenostavitve, ki jih ne moremo izvajati. Potem pa imamo še državno raven, ki pa izvaja to, kar mi sprejemamo in oni izvajajo zadeve na različne načine. Tukaj nimamo enotnega izvajanja po vseh 27 držav članic in tukaj prihaja do zelo velikih razlik. Eh, med posameznimi državami. Kako boste torej uspeli zadevo urediti bolje kot kdorkoli pred vami? Vsekakor vam želim veliko uspeha pri teh poskusih. In še ena zadeva, s katero sem se danes ukvarjal oziroma ta teden, gre za položaj, težavn položaj v mlečni industriji. In tudi v Štrasburu, čez dva tedna bomo govorili o tej temi glede na to, da boste sklicali posebno svet na to temo, eh, je videti, da je to velik problem tudi za vas. Mnogo eh, kmetij je odvisnih od eh, te vrste industrije in mnoge kmetije iz območja, z katerega prihajam. Zdaj razmišljajo o tem, da zapustijo mlekarstvo in če bodo to storili, potem se ne bodo vrnili čez nekaj časa in s tem bomo. In s tem eh, se bo marsikaj spremenilo na področju mlekarstva. Po letu 2013 želimo odpraviti tudi mlečne kvote, kako bomo domestili te kvote, kako bomo reševali situacijo. Torej, če bomo mlečne kvote od takrat odpravili, bo mlekarstvo v boljšem položaju ali ne, kako bomo to zagotovili ali podpirate naš eh, predlog eh, povečanja mlečnih nečih kvot za to, da bi zagotovili mehki pristanek, o katerem vsi govorijo oziroma so govorili med zdravstvenim pregledom. Tukaj ni šlo za mehak pristanek, kot smo rekli, šlo je za enega največjih krešev, eh, kar smo jih bili priča na tem področju. Mogoče je to res težava mlekarstva, ampak dejstvo je, da moramo tudi sami vse približno vedeti, kaj ne povemo kmetom. Mogoče bi lahko eh, razmislili o tem, da se zadeve lotite od začetka, da si pogledate zadevo z drugega zornega kota, saj se je situacija spremenila. Ni več takšna, kot je bila pred nekaj letih. Mogoče bi morali narediti novo analizo in pripraviti rešitve za stanje, kot je danes. Hvala lepa. Martin Häusling, a te. Martin Häusling. Ja, Herr Ratspräsident, ich darf Ihnen. Gospod eh, predsednik sveta, tudi sam bi vam želel vse najboljše pri vašem delu. Predsednik ste prevzeli v zelo težkem času za kmetijstvo, ne samo zaradi splošne krize. Kmetijstvo je v posebni krizi, ki je tipična pač za to področje kar zadeva mlečno industrijo, se lahko pridružim mojim predgovornikom. Zdaj smo že dvakrat o tej temi govorili v teh dneh v našem odboru. Nismo zadovoljni, zato bi me zanimalo, ali boste naslednji teden predlagali konkretne okrepe, kajti eh, sam domnevam, da boste počakali na to, kaj se bo zgodilo in ne boste storili ničesar. Eh, tudi sami ste rekli, da se zadeve stabilizirajo, ampak eh, cena mleka se je ustavila na ravni, ki nobenemu mlekarju v eh, Evropi ne zagotavlja preživetja. To torej ni rešitev za krizo. Zato bi me zanimalo, ali se vam zdi izvoza nadomestila rešitev tega problema. Kot zeleni imamo s tem zelo velike probleme, menimo, da ne samo, da to ne bo rešilo krize v Evropski uniji, ampak bo prišlo tudi do zapostavljanja in slabšega obravnavanja drugih držav. Z vaše strani si torej želimo novih pobud in to mislim, da smo že večkrat povedali v našem odmoru. Želimo si, da bi se zdaj resnično nekaj zgodilo, da lahko damo mlekarjem neko perspektivo v kmetijstvu. In še eno vprašanje je uporaba genetske tehnike v kmetijstvu. Kakšno je vaše stališče do tega? boste nadaljevali s politiko, kot je bila vodena do sedaj, ali pa boste sploh pri uvozu genetsko spremenjenih eh, živil bolj pazili na to, da ne bomo eh, dobili eh, podtaljnega onesnaženja z gensko spremenjenimi organizmi, s tem, da bi uvedli mejne vrednosti, kot jih predlaga komisija. In še eno vprašanje. Eh, bo, se boste bolj posvečili spet varstvu tal za sprejetjem ustrezne direktive. To je zelo sporna zadeva, ampak okoljske organizacije se zelo zauzemajo za nadaljevanje priprave te zakonodaje. Potem pa smo govorili tudi o hrani za svet, o prehrani sveta. To bo ključno vprašanje v prihodnih eh, letih in desetletjih, eh, če si pogledamo kakšno je poročilo, potem vidimo, da moramo dati v spredje oskrbo z hrano v revnejših državah, ne smemo staviti na politiko, ki bo skrbela za to, da bo v svet prehranjen, temveč moramo voditi politiko, ki bo omogočil tudi revnejšim državam, da razvijajo svoje kmetijstvo, tako da bodo si lahko zagotovili lastno prehrano. Hvala lepa. Grazie Martin. Madame Jegel. Hvala lepa Martin, gospa Jegle. Hvala, gospod predsednik sveta, gospod minister. Veseli me, da ste danes med nami in eh, da nam predstavljate eh, svoje zamisli bi pa povedali tudi nekaj z mojega vidika našim kmetom. Moramo povedati, kako bomo zadeve uredili. Po eni strani moramo pomagati ljudem v državah v razvoju, da se bodo bolje razvijali. Poleg tega pa eh, moramo ustrezno skrbeti za naše kmete. Včasih eh, dajemo vtis, da bomo sami prihranjevali v svet, če to želimo, potem uh, moramo zagotoviti, da bo naši kmetje v Evropski uniji z svojimi kvalitetnimi proizvodi dobili tudi ustrezno ceno za te proizvode. Rimske pogodbe še vedno delujejo, torej zagotavljanje visokokakovostnih živil, oskrba prebivalstva z visokokakovostnimi živili, hkrati pa tudi določitev ustreznih cen za te proizvode. Gospod predsednik sveta, danes smo sprejeli mnenje odbora za kmetijstvo glede proračuna. Pripravili smo zelo ambiciozno mnenje z finančnimi zahtevami, ki so zelo visoke, vendar pa smo vedno dosegali zelo široko podporo in s tem smo lahko podali tudi zelo pozitiven politični signal evropskemu kmetijstvu. Gospod Santos je že omenjal to vprašanje, ki ga ponavlja. A, a se boste skupaj z nami borili za tak kmetijski proračun? Ne boste dopustili kot predsednik sveta, da bi uporabila druga področja naš proračun za svoje namene. Tukaj vas prosim za vašo podporo in dobro sodelovanje. Hvala lepa za vaše izjave, kar zadeva preizkuse na živalih. Veseli me, da želite to zadevo pripeljati do konca med eh, švedskim predsedstvom, da ste že začeli z razgovori in jih boste vodili tudi naprej za odbor za kmetijstvo. Lahko povem,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 Predsednik sveta, z velikim zanimanjem sem prisluhnil vašim izjavam in lahko se pridružim k temu, kar so povedali moji predgovorniki. Torej, želim vam veliko uspeha. Imam pa tudi dve vprašanje za vas. V prvem delu našega srečanja smo imeli na obisku tudi bivšega predsednika sveta, češkega ministra, ki je govoril o prizadevanjih češkega predsedstva v zvezi z neposredno podporo od leta 2013 naprej. In vem, da Švedska ni prevzela sklepov iz eh, srečanja v Brnu. Kaj pomeni, da naj bi zmanjšali obseh eh, te podpore? Zanima me, Kako na to gleda švedsko predsedstvo? Boste začeli z dialogom z državami članicami na to temo? Drugo vprašanje. Pristovni komisar je v odboru za proračun in mislim, da je tam podal ustrezen predlog. In sicer, da naj bi določena sredstva uporabili za program osvežitve gospodarstva. 4,2 milijarde. Ja se vam ta predlog zdi sprejemljiv? Pa je pa gospod Nikolesko, Lavija. Gospod predsednik oziroma gospod predsedujoči sveta, najlepša hvala, da ste se odzvali na naše povabilo in predstavili teme, ki jih bo obravnavalo švedsko predsedstvo. Številni kolegi so izrazili zaskrbljenost zaradi mlečnega sektorja, ki se nahaja v velikih težavah. Država kot je Švedska pa se bo najbrž osredotočila tudi na druge kmetijske izdelke. Pozornost mora posvetiti tudi sredozemskim izdelkom. Trg se nahaja v velikih teživah, v velikih težavah. E, recimo cena olčnega olja upada in tudi številni drugi izdelki so v globoki krizi. Vabim predsedstvo, da se poleg mlečnega sektorja posveti tudi drugim sektorjem, ki so v težavi. Potem pa še specifična zahteva. Skupnost ima strategijo konkurenčnosti kmetijstva v Evropski uniji. Ta konkurenčnost naj bi temeljila na višji kakovosti evropskih izdelkov. Kaj torej nameravamo storiti z namenom seznanjanja evropskih potrošnikov. Kako bomo potrošnikom posredovali pomembne informacije, da se bodo lahko ti ustrezno odločali o izdelkih in da bodo dali prednost izdelkom skupnosti. Hvala lepa. Gospa Harkin. Thank you, Mr. Chairman, and I too lepa, je pa gospod predsedujoči, tudi sama pozdravljam švedsko predsedstvo kot uh, irska članica. Upam, da bomo doživeli jav na irskem in končno ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Upam, da bo prišlo do velikih sprememb uh, v vlogi irske potem. Omenili ste nekaj zadev, govorili ste naprimer o hrani za vse. Uh, To pomeni tudi ohranjanje življenske proizvodne v Evropi in tudi družinska podjetja. Govorili ste tudi o ceni mlečnih izdelkov, mleka in tako naprej. Tukaj se pridružujem svojim kolegom in se že veselimo sestanka v septembru. Zdaj smo že dva dni govorili o tej problematiki in mislim, da je vsak, ki je tukaj govoril, povdaril, da so potrebni takošnji ukrepi. Tukaj imamo dve zadeve, potrebujemo kratkoročne ukrepe. V tem trenutku so mlekarje povsod po Evropi v akutnih težavah. Nekateri bodo preživeli do zime, drugi morda celo do pomladi, dlje pa ne. To se pravi, da so potrebni kratkoročni ukrepi, Po drugi strani pa potrebujemo tudi dolgoročne ukrepe, mnogi drugi so to že omenjali, tako da se ne bom predolgo zadržavala pri tej temi. Vsekakor pa je treba pogledati na celoten sistem, na celotno delovanje trga in potem ugotoviti, kaj lahko dejansko storiti, da bomo na srednji ali dolgi rok poskrbeli za to, da ne bo prihajalo do takšnih eh, situacij. Ukrepi so prinesli določene rezultate, vendar zadeve še ne deluje tako, kot bi si to želeli. Omenjali ste tudi zaključek pogajanj eh, v krogu iz Dohe. Pridružujem se svojim predgovornikom, ki so dejali, da moramo zagotoviti, da vsakem sklepu, ki ne bo dejansko da noben sklep ne sme škoditi evropskemu kmetijstvu, omenjali ste tudi dobrobit živali, dobro počutje živali in kjer imam jaz težave, je prevoz eh, živali. Sama prihajam z otoka, kjer je trgovanje uh, v Francijo in eh, drugot na kontinentu vedno povezano z prevozom po morju in zato gre pri prevozu za živali za zadevo, ki nas zelo zanima in tukaj sem tudi zelo zaskrbljena. Vsekakor ste v svoji besedvitvi dejali, da boste poenostavili predpise in eh, omogočili lažje izvajanje, vendar pa bi vas vprašala, kaj pravzaprav mislite, kakšne konkretne predloge imate na tem področju. In še pri dveh zadevah eh, bi podali to, kar je povedal že kolega Nicholson. Poenostavitev že postaja neke vrste kletvica, zaradi tega, ker nič ne pomeni, niste vi krivi za to, vendar je to dejstvo. Zanima pa me tudi, ali bo prišlo do napredka na področju varstva tal. Gospod Kalinonski. panie przewodniczący gospod predsedujoči naj se pridružim željam ki so jih izrazili tudi drugi za vaše predsedovanje gre za zelo težavno območje in če si pogledamo nekaj trenutnih eh, problemov ki vladajo na trgu vidimo da smo veliko časa porabili za reševanje mlekarstva Vprašanje pa bi postavil o drugem sektorju, ki je prav tako zelo pomembno kmetijsko področje. In sicer gre za nižje od cen uzeskivanih v roku ubijegujem. Proizvodna žitaric, pridelava žitaric, e, kjer je prišlo do znižanja cen na raven, ki smo imeli pred 15 leti, medtem ko proizvodni stroški strmo naraščajo. Kaj se bo zgodilo z e, tem? sektorjem. Problematika se je pojavljala v vseh državah članicah. Za rešitev je potrebno takojšno ukrepanje. Uporabiti je treba vse instrumente, ki so na voljo, da bi stabilizirali trg. Cene žitaric so zelo nizke, kar bo pripeljalo do nove krize in to tokrat eh, na področju pridelave svinjine. Kaj predlagate na tem področju? Morvej. Gospa Morvej. Uh, like your... Opozorila bi vas na dramatično in tragično situacijo kmetov, sploh družinskih kmetov in malih kmetov v novih državah članicah na splošno in predvsem v moji državi Mačarski. Zavedati se morate, da kmetje iz teh eh, držav bistveno bolj trpijo zaradi finančne in gospodarske krize. In ti kmetje bi potrebovali takojšno in očinkovito eh, pomoč, eh, zato da bi preprečili, da bi zapadli v revščino, da bi nehali kmetovati in prodali svojo zemljo. Kakšna je situacija? Tukaj imamo zgodovinske pomanjkljivosti teh kmetov po vstopu v Evropsko unijo, po drugi strani imamo zelo nepošte dogovor, na osnovi katerega dobijo naši kmetje bistveno manjše podpore kot eh, kmetje iz eh, starih držav članic, naši kmetje pa naj bi s temi podporami konkurirali njim. kot da so majhni kmetje in družinske kmetije neke vrste sovražniki evropskega kmetijstva, v resnici pa so sovražniki velike trgovinske eh, verige, ki znižujejo cene in pritiskajo na kmete. Kmetje morajo kupovati tudi zelo drage stroje, če želijo ohraniti svojo konkurenčnost, eh, morajo. Eh, najemati zelo drage kredite in vse to jih vodi v propad. Poleg tega imajo težave z spremenjujočim se podnebjem. Smo torej v zelo dramatičnem položaju. Veliko kmetov bo bankrotiralo že to jesen. In če bodo morali prodati svojo zemljo, se bodo preselili na so tisoče kmetov, se bo svoje želje preselilo v mesta. In potem bomo imeli sredi Evropske unije revne države tretjega sveta zaradi vseh teh ljudi, ki bodo prisiljeni spremeniti svoje življenje, ki bodo brez finančnih sredstev, brez doma in se bodo vsi znašli v velikih eh, mestih. Tako dramatična je situacija to uh, look at the uh, situation with Če ne bilo, da je popolnoma brezupno, da bi lahko pred, da je ne mogoče pred 2013 eh, pogledati na ta neravnovesja in neenakosti v eh, podporah. Ampak nekaj bo treba storiti. Kaj naj povemo mačarskim kmetom in tudi morda kmetom v drugih državah eh, članice? Ne vem, kaj o tem menijo moji kolegi iz drugih eh, novih držav članic. V moji državi je situacija resnično dramatična. Drugo vprašanje. Kot eh, borga za človekove pravice in pravnica na tem eh, področju se zelo zanimam za sprejemanje zakondajna področja suverenosti pri oskrbi z hrano, s čimer se ukvarja tudi različne mednarodne organizacije. Zadeve morajo biti dobro povezane tudi z človekovimi pravicami. moramo imeti pravico do eh, hranilne kakovostne hrane, tako da, ne bo vsem, da se ne bo treba vsem prehranjevati v McDonald'sih. Prav tako pa morajo lokalno se kmetovalci odločati, kaj bodo proizvajali in na kak način. To sodi med osnovne človekove eh, pravice. Zanimamo posebnega poročevalca o hrani v Združenih narodih, zato bi morali nekako poiskati možnosti za sodelovanje z to organizacijo. In še ena točka, to je uvedba novega koncepta socialnega socialne navzkrižne skladnosti, poleg eh, klasične navzkrižne skladnosti. To bi pomenilo, da eh, kmetje, ki spostavljajo nova delovna mesta in eh, ohranjajo delovna mesta, da bi morali dobiti dodatne podpore za to, da prispevajo k reševanju posledic gospodarske in finančne krize in prezemajo svojo odgovornost za družbo. Hvala lepa za vaše komentarje. Gospa Garcia Pres. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsedujoči sveta, lahko bi se pridružila čestitkam svojih kolegov in želim vam veliko uspeha v teku vašega predsedovanja. Uspeh vašega predsedovanja pa bi pomenil, da bi bili sposobni najti odgovore na trenutno zaskrbljujočo situacijo. Situacija je dramatična tako na področju kmetijstva, kakor tudi na področju živinoreje. Že včeraj sem dejala komisarki in sedaj želim to povedati še vam, da smo v tem odboru zelo zaskrbljeni. Predvsem smo zaskrbljeni zaradi krize v mlekarstvu želimo, da bi bilo sprejetih več ukrepov na evropski ravni za rešitev te krize. Gre namreč za evropsko krizo. Seveda se v vsaki državi članici ta kriza odraža drugače, vendar pa potrebujemo evropske ukrepe, nove ukrepe. Trenutni ukrepi namreč ne zadostujejo za rešitev krize. Zanimivo bi bilo torej slišati, kakšne predloge ima predsedstvo glede tega. Še eno vprašanje imam. Kaj nameravate storiti glede velikih razlik v cenah? Tukaj mislim na ceno, ki jo dobi proizvajalec in ceno, ki jo mora plačati potrošnik. Tudi na tem področju je potrebno nekaj storiti potrebno je sprejeti več ukrepov. In na zadnje vem, da se zavedate, da je v Evropi veliko različnih regij, veliko različnih področji in na posameznih področjih Evropske unije je ravno kmetijstvo ključnega pomena ali pa živinoreja in zaradi tega je ustrezna perspektiva, proračunska perspektiva še edino upanje za prihodnostih regij. Hvala lepa, gospod predsednik. Podpiram to, kar je povedal gospod Nikolson glede regularizacije ali deregularizacije. Dodal pa bi rad tudi nekaj besed o biogorivih podnebnih spremembah in pa uh, o genetsko spremenjenih organizmih. Kar zadeva podnebne spremembe, ne smemo slediti senzacionalnim filmom in senzacionalnim napovedim. Ostati moramo na trdnih tleh in slediti podatkom znanosti. 60 let sem star in lani sem uh, šest mesecev zaporedoma videl sneg v Angliji, kjer živim, pa mi pravijo, da se zemlja segreva. Pravijo tudi, da je preveč eh, CO2, -ja, vendar pa je CO2 del zemlje. Torej, mislim, da potrebujemo ustrezne znanstvene raziskave, preden začnemo z nekakšnim preganjanjem. Upam, da si boste ogledali delo, ki so ga upravile države članice na področju določenih bolezni, kot recimo v Veliki Britaniji, eh, ko je šlo za slinovko in parklovko. Leta 67 je prišlo do velikega izbruha in takrat smo se naučili, kako se odzvati navodila strani komisije eh, so bila, da moramo ubiti te eh, živali in jih zakopati. Potem kasneje, leta 2001, je prišlo do novega izbruha in takrat so dejali, da moramo živali ubiti in sežgati. Torej, kjer so države že opravile dobro delo, si ga je potrebno ogledati in tudi upoštevati kar zadeva biogoriva. Številni kmetovalci v mojem okrožju so se posvetili gojenju biogoriv, vendar pa gre tukaj za veliko izgubljenih sredstev, namreč sredstva, ki so uležena v pridelavo biogoriv, so veliko večja od dejanskega dobička. Potem pa naslednja tema, genetsko spremenjeni organizmi. Evropska unija otežuje uporabo genetsko spremenjenih organizmov, v zadnjem času tudi eh, uporabo pesticidov. Hkrati pa enake politike ne zastopamo po svetu. Prosim, ne nasprotujmo sami sebi. Hvala lepa, gospa Harkin. Oziroma, gospa Haufen. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi rada zaželela predsedojočemu sveta veliko uspeha. Sama sem iz Danske in imam nekoliko drugačen pristop k kmetijstvu. Kmetijstvo dobiva pomoč in eh, sedaj, ko moramo rešiti krizo, nimamo nobene nove ideje razmišljamo samo o dodatni pomoči. V skupini zelenih eh, smo enotnega mnenja glede sledečega in upam, da boste to razumeli. To, kar ogroža Evropsko unijo, ne moramo rešiti enostavno z tem, da renacionaliziramo kmetijstvo. Proračun ne more obvladati tega, kar je bilo predlagano. Države nove države članice ne morejo biti na isti ravni kot stare države članice. Namreč, če želimo doseči to, potem moramo zagotoviti še več eh, kmetijskih subvencij. To pa je enostavno nemogoče in tega ne moremo stariti. Vem, da je danski minister za kmetijstvo to pripravljen zavrniti in tudi v skupini zelenih se s tem ne strinjamo. Upam, da se bo svet lahko uprl te skušnjavi. ne moremo renacionalizirati pomoči. Upam, da eh, se bo torej svet lahko uprl tej skušnjavi in upam tudi, da nisem preveč optimistična glede tega. Skupne kmetijske politike ne smemo renacionalizirati, potrebujemo evropsko kmetijsko politiko. Hvaležna bi bila, če bi odgovorili na to vprašanje. Gospod Glattenfelder. Latin fellow, it's for you. <laughs> Eh, köszönöm. Miniszter úr, szeretném... Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, rad bi usmeril vašo pozornost na situacijo v Ukrajini. ta država v veliki meri še ne uporablja vsega svojega kmetijskega potencijala. Vedno več je kmetovalcev iz Evropske unije, ki se selijo v Ukrajino. Zastavil bi torej vprašanje v povezavi z prostotrgovinskim sporazumom. Na ta način bi zagotovili prosto trgovino med Ukrajino in Evropsko unijo vendar pa bi na ta način tudi negativno vplivali na celotno trgovino v Evropski uniji. Kaj ti standardi oziroma metode v Ukrajini so povsem drugačne od naših. Stroški eh, so na nekaterih področjih recimo zelo nizki. recimo, ko gre za energijo ali pa ko gre za krmo, tudi ta je precej cenejša in tako naprej. Zaradi tega se pojavljajo številne prednosti pri proizvodni v Ukrajini. Enako pa velja tudi za živinorejo. V Ukrajini ne veljajo enaki okoljski standardi, enaki standardi za živali kot v Evropski uniji. Nekatere države Evropske unije mejijo na Ukrajino, torej, če bi imeli prostotrgovinski sporazum in če ne bi ob tem hkrati zagotovili ustrezne standarde v Ukrajini, potem bi se lahko zgodilo, da bi se recimo prebivalci moje države, Mačarske, preselili v Ukrajino in uh, da bi eh, tam upravljali svojo dejavnost in sicer veliko nižjih, z veliko nižjimi stroški. Sikerski. Prego. Marc bieżącego roku Parlament Europejski przyjął opinię w sprawie. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropski parlament je sprejel poročilo o razdelitvi hrane, brezplačni razdelitvi hrane revnim prebivalcem Evrope. 43 milijonov živi pod mejo revščine. To bi moral biti signal svetu. Svet bi moral poskrbeti za spremembo obstoječih zakonov. Češko predsedstvo nažalost s tem delom ni pričelo. Zanima me, ali bo to storilo švedsko predsedstvo. To je še prav posebej zanimivo v tem trenutku, ko je eh, proizvodnja preobsežna. Hkrati pa veliko ljudi na tem kontinentu, ki je tako zelo bogat, živi pod mejo revščine. Naslednje vprašanje, kako bomo olajšali dodatno odpiranje trga. O tem je bil sprejet eh, sporazum z Svetovno trgovinsko organizacijo. Kako bomo poskrbeli za to, da bodo naši kmetovalci ostali konkurenčni? Ali bomo kmetovalcem dali na voljo več pomoči, več subvencij? V nasprotnem primeru bo to namreč eh, številne kmetije propadle in zaradi tega bomo prisiljeni poskrbeti za združevanje kmetij, za velike, ogromne kmetije. Kakšen model kmetijstva je predviden, da bi lahko ohranili evropska načela v kmetijstvu, na katera smo tako zelo ponosni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, predsedojoči sveta. Želim vam vse dobro pri vašem delu. Poslušal sem vaš prispevek in sicer zelo pozorno in strinjal sem se z večino tega, kar ste povedali. Imam pa še tri vprašanja. Spet ste govorili o tem, da je potrebno zmanjšati birokracijo. To se mi zdi dobro, kajti to je pomembno za celotno Evropsko unijo. Pomembno je, kako državljani sprejemajo Evropsko unijo. Naslednje vprašanje. Zaskrbljen sem. Omenili ste krizo v mlečni industriji, ampak mene skrbi nekaj drugega in sicer zaščita tal. Ali menite, da bi to moralo biti rešeno na evropski ravni ali pa bi to morali prepustiti nacionalni ravni? Kajti bojim se, da bo tukaj spet prišlo do dodatne birokracije, ki bo zgolj obremenila kmetovalce v državah članicah. Naslednje vprašanje. Govorili ste tudi o kmetijstvu in podnebnih spremembah in oboje ste pozitivno povezali. To se mi zdi dobro, kajti kmetovalci so pogosto označeni kot negativne figure v tem kontekstu kakšno vlogo igrajo po vašem mnenju obnovljivi veri energije. Mislim, da se tega prispevka kmetijstva pogosto ne ceni dovolj. Kmetovalci namreč pridelujejo biološke vire energije oziroma biovire energije in s tem prispevajo k eh, boju proti podnebnim spremembam. Pa še nekaj. Danes dopoldne smo slišali poročilo v zvezi z eh, proizvodnjo mesa v Evropski uniji. Tudi tukaj bi lahko govorili o krizi, če pomislimo zgolj na rentabilnost te proizvodnje. Hkrati pa ste sedaj vi izpostavili na vašem dnevnem redu dobro počutje živali, zaščito živali in zanima me, kako boste poskrbeli, da kriteriji za dobro počutje živali ne bodo pomenili dodatne obremenitve za naše kmetovalce. Mere namreč obstaja nevarnost, da so standardi zgolj enostranski in da zaradi tega evropski kmetovalci trpijo. Najlepša hvala. Eh, In za tem zadnjim govornikom bomo zaključili eh, krok vprašanj. Hvala lepa, gospod predsednik, predsedojoči sveta. V zadnjih dneh smo veliko govorili o svetovni trgovinski organizaciji. Gospod minister, tudi vi ste omenili STO danes. In zanima me, ali želite zaključiti pogajanja, ki trenutno potekajo v Svetovni trgovinski organizaciji. Rad bi spregovoril specifično o bananah oziroma o proizvajalcih banan. Ponovno so se namreč pojavile težave glede interesov proizvajalcev banan in ta boj poteka še naprej cene se eh, znižujejo, hkrati pa prihaja do dodatnih omejitev. Zanima me, kakšno je vaše mnenje? Kako ocenjujete ta boj na področju banan? Zavedam se, da se srečujete z pomembnimi izzivi in sicer nasplošno na področju kmetijstva. Včeraj smo se o tem pogovarjali z eh, komisarko, danes to povdarjam v pogovoru z vami. Prihodnost eh, industrije banan je pomembna za preživetje številnih družin v Evropi. Dobro, s tem smo zaključili s krogom vprašanj. Sedaj, Skil, imaš priložnost, da odgovoriš na ta vprašanja in še enkrat vse dobro v času predsedovanja. Hvala lepa, Pavlo. Rad bi se vam vsem zahvalil. Vprašanja, ki ste jih zastavili, izjemno cenim. Cenim tudi mnenja, ki ste jih podali. Storil bom vse, kar je v moji moči, da odgovorim na številna vprašanja. Nekatera vprašanja bom bolj podrobno obravnaval Na druga vprašanja pa bom poskušal odgovoriti na kratko, kajti nimamo prav veliko časa. Začel bom z vprašanjem o označevanju živil. Pri tem bi rad povedal naslednje. Zelo pomembno se mi zdi, da, da se potrošnikov ne zavaja. Recimo, ko gre za izvor, za poreklo določenega živila. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da že imamo določena pravila, recimo kar zadeva oznako porekla posameznih živil. Recimo, ko gre za sveže sadje in zelenjavo, za govedino in tako naprej. vedeti pa moramo tudi, da so številna živila danes sestavljena iz različnih sorovin in to dela situacijo še toliko bolj zapleteno. V svetu imamo veliko različnih mnen glede tega vprašanja. Zato mislim, da bodo potrebne dodatne razprave, da bi lahko dosegli napredek. Zastavljeno je bilo tudi specifično vprašanje povezano z označevanjem živil in sicer je šlo za sir. Mislim, da na tem področju ne potrebujemo na vsak način novih pravil. Mislim, da bi morali proizvajalci na oznake napisati, iz česa je sir pripravljen. Mislim, da gre tukaj za odgovornost proizvajalcev, mi pa jim moramo delo zgolj olajšati. Tako da mislim, da bi se morali tukaj upirati bolj na načelo prostovoljnega označevanja. Potem pa še področje, ki me izjemno zanima. Kako bi lahko zagotovili živila za vse ljudi na zemlji. Veliko veselje mi je, da FAO in pa Združeni narodi ugotavljajo, da je potrebno več investicij v kmetijstvo. Na ta način bi namreč lahko povečali proizvodnjo povsod po svetu. Že dolgo je tega ko se je posvečala pozornost temu vprašanju in veseli me, da se Združeni narodi sedaj s tem ponovno ukvarjajo. Pomoč moramo osredotočiti na tista področja, ki jih izpostavljajo Združeni narodi. Pri tem pa je pomembna tudi mednarodna trgovina, le na ta način bomo lahko živila zagotovili vsem pa še moj osebni komentar. Če želimo zagotoviti živila vsem prebivalcem zemlje, zemlje moramo najprej zagotoviti dostop do tal, do zemlje. Tudi ženske morajo sodelovati pri proizvodni živil. Potrebno je zagotoviti več enakosti. Hkrati je potrebno izboljšati možnosti najema kreditov na ta način bodo tudi revni ljudje, revni kmetovalci lahko obdelovali zemljo in pridelovali živila za svoje družine. Ta živila bodo lahko tudi prodajali in na ta način jim bo zagotovljena možnost preživetja. Sedaj pa Svetovna trgovinska organizacija. Naj najprej poudarim, da Evropska unija vedno znova podarja pomen skupne kmetijske politike. S to je pričela že v začetku 90-ih let. Zaradi tega je Evropska unija v zelo dobrem pogajalskem položaju. Poleg tega je komisija precej hitro dobila pogajalski mandat strani sveta in komisiji je dosedaj uspevalo ta mandat, ki ga je dobila od sveta, tudi dobro uporabljati. Po mojem mnenju je izjemno pomembno, da zaključimo pogajanje iz Dohe. Nahajamo se namreč v globoki gospodarski krizi in že to je zadosten razlog za rešitev te krize. Pred kratkim so na vrhu G20 v Londonu ugotovili, da je zaključek pogajen v Dohi izjemno pomemben za vzpodboditev svetovnega gospodarstva. 150 milijard dolarjev na leto bi lahko zagotovili z zaključkom pogajanj iz Dohe. In če ta izjemno visok znesek razdelimo, bi to pomenilo 165 evrov na gospodinstvo na leto in to je ogromno denarja v svetu, ki tičijo v globoki krizi in zaradi tega je zelo pomembno, da se ta pogajanja zaključijo. Sedaj pa k vprašanju poenostavitve. Ugotavljam, da vsi kolegi v svetu gledajo na poenostavitev kot na prioritetno nalogo. In glede na vaše komentarje, mislim, da ste tudi vi takšnega mnenja. Kot predsedojoči sveta bom torej to vprašanje izpostavil v različnih krogih, tako da bi olajšali vsakodnevno dejavnost podjetjem, kmetovalcem in tako naprej. Na ta način bomo lahko pokazali, da imajo politične odločitve tudi učinek in da vplivajo na vsakdanje življenje, da lahko vsakdanje življenje olajšajo. Da pa bi to lahko dosegli, moramo najprej pokazati voljo. Hkrati pa moramo imeti tudi moč, da bi sprejeli ustrezne odločitve. Sprejeti moramo pravila, ki bodo omejila birokracijo, ne takšna, ki birokracijo še povečujejo. Pri tem smo vsi zelo spretni, priznam. Že v svojem uvodu sem dejal, da imamo predloge za 39 različnih poenostavitev v birokraciji. Komisija je te predloge predložila maja in bo o tem poročala novembra v svetu. Po mojem mnenju je to prioritetno vprašanje. Sedaj pa bi rad spregovoril še o velikem svežnju skupne kmetijske politike oziroma o prihodnosti SKP. V tem okviru bi rad opozoril tudi na mlečno krizo. Razprava o prihodnosti SKP se je pričela že v času francoskega predsedstva. V času češkega predsedstva smo za to razpravo nadaljevali. Smo mnenja, da bi lahko oktobra razpravljali o prihodnosti skupne kmetijske politike. Pri tem se želimo osredotočiti predvsem na razvoj podeželja in na nove izzive. Tukaj mislim na podnebne spremembe, na energetski sektor, pa tudi na mlečni sektor in na krizo v tem sektorju. Razprave, kot sem dejal, so potekale že v času francoskega in češkega predsedstva in upam, da bodo tudi nadaljne razprave pomemben prispevek k poročilu komisije, ki bo predloženo prihodnje leto. S tem mislim, da sem jasno povedal, da sem za skupno kmetijsko politiko v prihodnosti. Verjamem, da je pomembno, da imamo skupno kmetijsko politiko. Tisti, ki so zastavili vprašanja v zvezi s tem, so že podali tudi razloge, zakaj je skupna kmetijska politika tako zelo pomembna. Za kmetovalce v Evropi bi bilo nesprejemljivo, če bi se ponovno odločili za renacionalizacijo. Sedaj pa še k proračunu. Glede proračuna bi rad povedal naslednje. Trenutno v svetu vlada kar dobro soglasje, da bi morali sprejeti ukrepe znotraj obstoječega proračuna z namenom podpore evropski mlečni industriji. Predvsej veliko večino imamo za to in sam se bom zauzel za to, da bi ta vprašanja tudi dejansko obravnavali. Prispevke posameznih držav članic je potrebno temeljito pregledati, vse države članice pa morajo imeti predložnost, da utemeljeno predstavijo svoje predloge, kar zadeva Švedsko. Moram povedati, da mi verjamemo v evropsko kmetijstvo, da stavimo na evropsko kmetijstvo. Proračun, ki ga imamo za uresničitev Te politike pa po mojem zadostuje. Ta proračun zadostuje za sprejem tistih ukrepov, ki so oziroma ki bi lahko bili nujno potrebni glede na situacijo v mlečnem sektorju. Dolgoročno gledano bo Švedska predstavila določene predloge glede proračuna, glede perspektive, proračunske perspektive seveda, ampak šele, ko bomo dobili poročilo komisije, ki je obljubljeno za prihodnje leto. V tem trenutku je pomembno predvsem, da se odzovemo na aktualno krizo. To krizo moramo obvladati znotraj proračuna, znotraj ukrepov, ki so nam na voljo v tem trenutku. S tem pa bi rad prešel na ukrepe, ki so že bili sprejeti. Svet pa ima tudi konkretne predloge v zvezi s tem, ki pa jih je potrebno še sprejeti. V Evropski uniji bi lahko ponovno uvedli izvozna nadomestila. Ta sklep obstaja, vendar mi ni všeč. Izvozna nadomestila mi enostavno niso všeč. Kaj ti? Na ta način omejimo možnosti kmetovalcev v revnih državah, v revnih državah izven Evropske unije. In na ta način ogrozimo tudi njihov obstoj. Komisija, kot veste, je podala predlog, da bi podaljšali obdobje intervencij Oktobra bo svet sprejel odločitev glede tega. Potem pa smo prejeli še en predlog komisije, namreč neposredno pomoč kmetovalcem. Ta neposredna pomoč naj bi bila izplačana že 16. oktobra. Tako bomo sprejeli konkretne ukrepe v sektorju, ki se trenutno ukvarja z velikimi težavami. Pri tem pa bi rad dodal še naslednje. Komisija je posem jasno povedala, da bo od držav članic zahtevala, da natančno pregledajo padajoče cene mleka in da preverijo, koliko so dejansko upadle cene za potrošnike. Cena mleka je na švedskem, se je na švedskem znižala za približno 39 odstotkov, pri tem pa se je cena, ki jo za mleko plača potrošnik, znižala le za 2 odstotka. Države članice si morajo torej natančno ogledati to situacijo, preveriti morajo, kakšne ukrepe bi lahko sprejele. Več poslancev je zastavilo tudi vprašanje v povezavi z kvotami. Gre za sklep o sistemu kvot in o možnosti odprave kvot. rad bi obozoril na mnenje Evropskega sveta in sicer je bilo to stališče sprejeto poleti. Svet je dejal, da veljajo zaključki zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike in veseli me, da je temu tako, kaj ti kvote že imamo in te kvote se niso povečale kljub temu pa so se cene znižale, cene za proizvajalce. Zakaj torej sploh imamo kvote? Proizvajalcem to očitno ne pomaga. Pravzaprav pa je namen kvot pomoč kmetovalcem in kmetovalcem. Svet se je odločil, da se bomo zaenkrat držali zaključkov zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike. Obstajajo različne oblike pomoči za evropske kmetovalce. In te različne oblike pomoči lahko najdete v pridružitvenih pogodbah. Po letu 2013, takšno je moje osebno mnenje, pa naj bi ta sistem podpore postopoma ukinili. Na ta način bi lahko pravično razdelili direktna oziroma neposredna plačila. Sedaj pa še k problematiki genetsko spremenjenih organizmov. To je izjemno zapleteno vprašanje. To je vprašanje, o katerem so potekale obsežne razprave, tako rekoč v vseh inštitucijah Evropske unije. Poleg tega pa so o tem potekale razprave tudi z našimi trgovinskimi partnerji. tukaj bi rad opozoril po eni strani na pridelavo kultur genetsko spremenjenih organizmov in pa na prisotnost genetsko spremenjenih organizmov v živilih. Kar zadeva pridelavo genetsko spremenjenih organizmov, zato nisem odgovoren. Kar pa zadeva genetsko spremenjene organizme v živilih, v krmi, to je v okviru mojih pristojnosti. Francosko predsedstvo je že razpravljalo o genetsko spremenjenih organizmih in ministri za okolje so sprejeli zaključke v zvezi s tem. Načela, ki so zapisana v zakonih Evropske unije, so naslednja glede na moje znanje oziroma so najstrožja povsod po svetu. Kljub temu pa je potrebno rešiti še veliko problemov, kako bi lahko to strogo zakonodajo tudi dejansko izvajali. Po mojem mnenju je pomembno, da smo si enotni glede tega, da je potrebno znanstveno preveriti situacijo, preden se sprejmejo kakršnokoli odločitve. Komisija je sprejela odgovornost, da bo poskrbela za ustrezno znanstveno študijo in predložila poročilo sveto in sicer 7. septembra. O tem bomo morali imeti še dolgo razpravo, kajti mnenja na tem področju so precej različna. Šele po dolgi izmenjavi mnen bomo upam, da dobili predlog, zakonodajni predlog komisije. Potem pa še nekaj splošnih vprašanj, na katera bi rad odgovoril na kratko. Olčno olje. Pogledal sem si situacijo v Evropski uniji na tem področju. Evropska komisija podpira zasebno skladiščenje olčnega olja in to bi moralo pravzaprav stabilizirati ta trg. Potem pa je tukaj trg žitaric. Tukaj se pojavlja nihanje navzgor in navzdol. Potrebno je poskrbeti za stabilizacijo trga, vendar je zato pristojna komisija, ne pa svet. Prevoz živali. Čakamo na poročilo komisije na to temo. Rok za predložitev tega poročila ni natančno določen, več o tem vam mora povedati komisija. Vem, da komisija takšen predlog pripravlja. Ali bo ta predložen šele v čas, še v času švedskega predsedstva, ne vem. Če bo, se bomo s tem seveda ukvarjali. Vendar pa tega poročila še nismo prejeli in zaradi tega je malo verjetno, da bi lahko s delom zaključili že v času švedskega predsedovanja. potem pa zagotovitev živil za revne prebivalce Evropske unije. V tem trenutku v svetu nimamo podpore za ta predlog. Če bo komisija predložila revidiran predlog, potem bomo v svetu poskrbeli za to, da bomo preverili različne vidike tega vprašanja in se o tem pogovorili z državami članicami. V tem trenutku pa je ta predlog zavrnjen. Ukrajina. Po mojem mnenju, trgovina poskrbi za blaginjo. Prihajam iz države, ki ima zelo cvetočo trgovino. In zaradi tega je nekoč revna država postala zelo bogata država. Verjamem torej, da trgovina vodi v blaginjo. Ukrajina ima zelo dobre predpogoje za razvoj kmetijstva. Vendar pa, kot sem dejal, že prej verjamem tudi v evropsko kmetijstvo. Imamo visoko tehnološko proizvodnjo, imamo zelo spretne kmetovalce v Evropski uniji in zelo dobre izdelke. Ti izdelki so izjemno kakovostni. In vse to je potrebno upoštevati tudi v primeru, če bo prišlo do sporazuma z Ukrajino. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati tudi zaščito tal in tako naprej, tako kot pri vsakem drugem trgovinskem sporazumu. Potem pa še vprašanje dobrega počutja živali oziroma zaščite živali. To vprašanje se zagotovo pogosto pojavlja, je vprašanje, ki je izjemno pomembno tudi zame. Hkrati pa je to vprašanje pomembno tudi za državljane Evropske unije, za potrošnike. Ugotovim lahko, da je Evropski parlament pogosto mnenja, da so vprašanja povezana z varstvom izjemno pomembna. To kažejo tudi različni zakonodajni predlogi. Kot švedski minister sem mnenja, da imamo v Evropi zelo visoke standarde, kar zadeva zašito živali. In to se mi zdi pomembno, na to smo lahko ponosni. To namreč daje kmetijstvu v Evropi določeno verodostojnost. S tem imajo naši kmetovalci določeno konkurenčno prednost. Kot sem že dejal, in to bi rad sedaj še enkrat ponovil, sem bil tudi sam nekdaj kmetovalec in zaradi tega vem, da toliko bolj sta toliko, koliko bolj uh, vesele, srečne in uh, tako naprej eh, so uh, živali, toliko boljše je njihovo meso. Potem pa še proizvajalci iz držav AKP v primerjavi z proizvajalci Evropske unije. sistem uvoza banan predstavlja kamen spotike v svetovni trgovinski organizaciji. Pravila, ki jih imamo, so nezdružljiva z pravili Evropske unije. Zaradi tega moramo poskušati to vprašanje rešiti enkrat za vsele. Ne moremo imeti sporov, ki trajajo 15 let ali pa še dlje. Evropska unija ima trgovinska pravila, ki jih je tudi sooblikovala znotraj Svetovne trgovinske organizacije in zaradi tega se moramo pravil, ki smo jih sooblikovali, tudi držati. S tem bi se vam rad, spoštovani poslanci, zahvalil, zahvalil bi se rad tebi, Paolo. To je bil zelo prijeten popovdan za me in upam, da bomo s tako dobrim sodelovanjem v prihodnosti tudi nadaljevali. Dobro, najlepša hvala. Eskil. Lahko rečemo, da imamo danes postopek soodločanja, že sodelujemo svet in parlament. Hvala lepa. Minuta zaščite, potem pa minuta eh, premora, potem pa bomo nadaljevali z razpravo. Samo toliko, da se poslovim.